da je gospa Malstrom pripravljena za uvodno izjavo. Hvala. Hvala. Od ene točke k drugi. Hvala lepa, spoštovani poslanci. To je zelo resna in pomembna zadeva, ki ste jo danes dali na dnevni red. Kot veste, je v ponedeljek 28. septembra bilo več kot 100 ljudi ubitih v Gvineji, v Konakviju, ko so člani varnostnih sil streljali v množico demonstrantov. Državljani so se zbrali v stadionu v glavnem mestu, da bi demonstrirali proti namenom kaptana Muse Dadisa Kamara, ki je vodja vojaške hunte in se je želel zauzeti za predsednik predsedstva, predsednika trenutno ne vemo, kakšen je, so, raz, kakšen je razpon teh tragičnih dogodkov. Ranjenih naj bi bilo najmanj 1200 ljudi in očividci so poročali, da so vojaki posiljevali ženske na ulicah Konakre. V teh nasilnih represijah je bilo števil, so bili številni ranjeni in pa zaprti. Še, tudi ne vemo, koliko ljudi je še vedno zaprtih in uniformirani ljudje so tam prevzeli so tam izvali svoje nasilje. Kapitan Kamara je izrazil uh, sočutje z vsem, ki so izgubili svoje ljubljene ali ki so bili rabljeni. Sam se je odmaknil od teh uh, mori in rekel, da ni bil pristojen za to, kar se je dogajalo. Evropska unija je nemudoma uh, obsodila te nasilne in šokantne dogodke. Izjava predsedstva, izjava tudi visokega predstavnika Solane in pa izjave komisarja Dikuhta so takoj bile izdane naslednjega dne. Ustrajati moramo na sprostitvi vseh zapornikov in pa na temeljito preiskavo dogodkov. Nasilje v Gvineji je bila obsojena po celem svetu. Varnostni svet je bil obveščen pretekli teden o situaciji v tej državi. Afriška unija je tudi obsodila dogodke in se odločila, da bo spisala poročilo o dogodkih in tudi Združenje zahodnoafriških držav je obsodila te dogodke. Ta parlament je obsodil neustavno spremembo oblasti. V deklaraciji iz 15. januarja letošnjega leta je pozvala k spoštovanju človekovih pravic in pa hitro ponovno spostavitev ustavnega reda. In sklicali so se tudi na člen v, iz kotonujskega sporazuma in tudi priklicali so finančne podpore. Nismo bili sami, tudi drugi partneri so sodelovali v skladu z našimi dejavnostmi. Afriška unija in ECOWAS sta izključila Gvinejo, dokler ne bodo ustvarili demokratično voljenega parlamenta ali vlade. Kot aktna skupina za Gvinejo, ki so odločila ECOWAS, so predsedujoči ECOWAS in pa um, Afriška unija, je bila tudi ustanovljena. Marca je vojaška hunta, se je vojaška hunta strisa, strinjala, da se izvede volitve pred koncem letošnjega leta in tako smo lahko upali na mirno rešitev. Kapitan Kamara je tudi zagotavljal, da se ne bodo temu operali. Nacionalni svet naj bi vodil priprave na volitve in upošteval tudi zakone ustave za pripravo uh, volitev. Kaj torej lahko storimo, da preprečimo nadaljno nasilje in kako lahko pomagamo ljudstvu Gvineje? Uh, v svoji nujni želi po demokraciji, pravni državi, miru in razvoju. Tri področja so, kjer lahko delujemo. Prvič moramo ohraniti politični pritisk in ga okrepiti na režim v Konakri in tudi v kontekstu mednarodne kontaktne skupine. Kamarova odločitev, da ne bo konditeral, se lahko tudi prekliče. Tudi posrednik iz eh, Burkine Faso je zelo pozitiven in mi pozdravljamo njegovo delo. Upamo, da bo njegovo posredovanje pripomoglo k mirni rešitvi v situaciji v Gvineji. Drugič, možno usmerjenih sankcij v sami regiji bi lahko tudi še okrepili. Uh, ta pristop moramo koordinirati z Afriško unijo in drugimi bilateralnimi partnerji. Bližna trojka v Addis Abebi in pa srečanje v Abuji bo zelo pomembno v tem oziru. Tretjič, verjamem, da bi morali še naprej nuditi humanitarno pomoč civilnej družbi in okrepiti proces demokratizacije. To pa bo odvisno od voljnosti, in pa tudi prehodni oblasti Gvineje, da se zauzame za meren in konstruktiven dialog, da odstopa od, nakna, od nadaljnih nasilja in zagotovi tudi mer svojim državljanom. Zelo se bomo trudili, da bomo ljudstvu Gvineje pomagali v tem kritičnem trenutku in odločeni smo, da vrnemo civilno, ustavno, demokratično vladost s pomočjo prost, svobodnih volitev. Gvinejo moramo osvoboditi nasilja in zagotoviti demokracijo. Hvala lepa. Much, one... Najlepša hvala. Samo pripomba kolegu, ki je dvignil modro kartico, to lahko storite, vendar ne morete komentirati izjave predstavnice sveta. Sedaj pa predstavniki posameznih političnih skupin. Najprej gospod Kačmarik za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, gospa ministrica, dame in gospodje. Kriza v Gvineji kaže oziroma je del večjega problema. Ta problem se pojavlja tudi v drugih afriških državah. Govorim o pomankanju mehanizmov civilne družbe zakaj je to za nas pomembno. Ne le zgolj zaradi tega, ker se upiramo na naše vrednote, ampak tudi iz čisto pragmatičnih razlogov. Veliko govorimo o učinkovitosti naše razvojne pomoči. Smo najpomembnejši vir razvojne pomoči za Afriko. Vendar pa je pri tem potrebno upoštevati tudi, da če države prejemnice pomoči ne morejo ustrezno uporabljati naše pomoči, moramo to pomoč prekiniti. Gospod Kamara je danes dejal Franciji, da je z zaostritvijo odnosov z Gvinejo Francija užalila vse afriške države. Vendar to ni res. Francija je delovala povsem korektno in tudi mi bi morali biti enako strogi. Ne moremo biti pasivni, moramo se odzvati, zahtevati moramo, da se takoj zaustavi nasilje v Gvineji. Predsednik Burkine Faso je odpotoval v Gvinejo in s tem smo izjemno zadovoljni. Podpreti moramo Afriško unijo in njihove sankcije. Poleg tega moramo tudi sami uvesti sankcije, če ne bo prišlo do ustanovitve ustavnega režima. Zahvaliti se moramo tudi švedski za to, kar je storila na tem področju. Upajmo, da bodo naša dejanja dolgoročno učinkovita. Hvala lepa, gospod Kačmarik, gospod Patris Tirolijan, za tri minute. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Zaskrbljujoča situacija v Gvineji, varnostna situacija zahteva hiter odziv z strani Evropske unije. Hiter pa tudi odličen odziv. 28. septembra je gvinejska vojska zatrla mirn protest in več kot 100 žrtev je bilo. Poleg tega pa je bilo veliko tudi ranjenih. Od neodvisnosti leta 1958 je bilo v Gvineji veliko diktatorskih režimov in čas je, da se ta krok prekine. Evropska unija je že kritizirala situacijo v Gvineji septembra 2008 in svet je takrat upošteval člen 94 iz eh, sporozuma v Kotonuju. Predlagan je bil eh, načrt za razvoj demokracije poleg tega pa je bilo rečeno tudi, da mora opozicija sodelovati v volitvah, kar pa se ni tudi dejansko zgodilo. Gospod Kamara se je odločil, da bo volitve organiziral v začetku leta 2010, dejal je tudi, da ne bo kandidiral demonstracije 28. septembra so bile poziv kapitanu Kamari, da, da tudi dejansko izpolni svoje obljube. Vendar pa je jasno pokazal, da želi zatreti vsako obliko upora za namenom, da ostane na oblasti. Evropska unija je kritizirala to ravnanje gvinejske oblasti in odbor za ribištvo je zavrnil ribiški sporazum med Evropsko unijo in Gvinejo. Evropski parlament želi izvedeti, katere sklepe namerava sprejeti svet v tej situaciji ali namerava svet ustanoviti preiskovalni odbor za dogodke 28. septembra kako se bo svet odzval na zagotovilo, da bodo organizirane svobodne in demokratične volitve in da pri teh volitvah ne bo eh, sodeloval kapitan Kamara ali kateri koli drugi član eh, vojaške hunte. Potrebno je izpolniti že dane obljube. Katere obljube namerava sprejeti svet? in katere ukrepe bodo sprejele mednarodne organizacije. Gospod Rinaldi, najlepša hvala, gospod predsedojoči, dragi kolegi, gospa ministrica, draga Cecilija, najprej bi izražil eh, sožalje eh, družinam žrtev in eh, bi rad podprl Afriško unijo. Sestali smo se z afriško delegacijo pretekli teden in razpravljali tudi o situaciji v Gvineji, tudi z predsednikom liberalne stranke Gvineje. In eh, ta stranka je bila neposredno prizadeta v teku teh nasilnih dejanj. Švedsko predsedstvo je že navedlo precej tem, naša zahteva pa je naslednja. V sodelovanju z Afriško unijo moramo zahtevati izpustitev vseh političnih zapornikov. Poleg tega moramo zahtevati svobodne in demokratične volitve brez eh, sodelovanja Državnega sveta za demokracijo in razvoj, torej vojaške hunde. Poleg tega je potrebno sprejeti ciljne ukrepe, dati moramo jasno znamanje, da ne bomo Eh, tolerirali nasilnih dejanj, ki so bila storjena. Kar zadeva ribiški sporazum, v odboru za ribištvo smo glasovali proti temu sporazumu. Dosegli smo večino za blokado tega sporazuma in mislimo, da je to nadaljna pomembna odločitev, ki jo pričakujemo tudi od sveta. Poleg tega moramo poskrbeti za programe pomoči za žrtve, predvsem za ženske žrtve nasilja. In na zadnje se moramo osredotočiti tudi na področje pravosodja. Mednarodna preziskava je za nas izjemno pomembna, mislim pa, da bi bilo potrebno v eh, to situacijo uplesti tudi mednarodno kazensko sodišče. Že zaradi žrtev moramo zagotoviti, da bodo eh, sprejete pravilne odločitve in da bo zagotovljena pravica. Najlepša hvala. Gospa Čoli za tri minute. Za dve minuti. Gospod predsedojoči, dame in gospodje, gospa ministrica, ne moremo ostati tiho po dogodkih, ki so se zgodili v Gvineji pretekli teden. Ne moremo zgolj nemo opazovati nasilja, predvsem nasilje nad ženskami. To nasilje je povsem nespremljivo. Rada bi izrazila svojo podporo žrtvam in pa družinam žrtev. Številne družine še zmeraj čakajo na to, da se bodo žrtve vrnile na njihove domove. Trenutna parlamentarna situacija je takšna, da se ne moremo odzvati. Kljub temu pa mora svet poslati Gvineji jasno sporočilo. Zavrniti moramo ribiški sporazum v okviru naslednjega plenarnega zasedanja. Odbor za ribištvo je glasoval proti ribiškemu sporazumu med Evropsko skupnostjo in Gvinejo in sicer pri svoji zadnji seji. Menil je, da bi šlo tukaj za zlorabo evropskih sredstev. Če upoštevamo situacijo v povezavi z ribimi staleži v Gvineji, smo izjemno zaskrbljeni zaradi te situacije, pa tudi zaradi uporabe nasilja nad državljani Gvineje. Evropska unija vseeno ne more podpreti ribiškega sporazuma, dokler so rane v Gvineji še zmeraj odprte. To bi bil napačen signal za gvinejsko vlado in tega nikakor ne bi mogla podpreti. Najlepša hvala. Hvala lepa. Naslednja govornica na mojem seznamu je gospa Vergija za dve minuti in pol. Gospod predsedojoči, dame in gospodje, dragi kolegi sem nova poslanka v tem parlamentu in presenečena sem bila nad pozornostjo, ki je bila namenjena spoštovanju človekovih pravic v tej dvorani. Tukaj sem zaradi tega, ker se zauzemam za človekove pravice. Dogodki v Gvineji so me zato močno prizadeli. nasprotniki režima in predstavniki civilne družbe so bili aretirani, pobiti eh, in veliko je bilo smrtnih žrtev, več kot sto, več kot tisoč jih je bilo ranjenih in to v enem samem dnevu. Zatiranje se je nadaljevalo naslednji dan in se še zmeraj nadaljuje. Vendar pa so ti ljudje želeli zgolj mirno opozoriti kapitana Kamaro na njegove zaveze. Nobenega dvoma ni, da so ta dejanja izvedli zavezniki kapitana Kamare, ne glede na to, kaj, kar je sam dejal po tem nasilju. Organizacije civilne družbe prosijo za pomoč mednarodne skupnosti. Državni svet za demokracijo in razvoj v Gvineji je v preteklem mesecu pričel z obsežnim procesom in sicer neizpolnjevanja obljub kapitana Kamare. Novice, ki prihajajo iz Gvineje, so zaskrbljujoče. Ne moramo jih enostavno zanemariti. Ta razprava je bila organizirana na našo zahtevo, na zahtevo eh, nordijske levice. Prosimo za ciljno usmerjene sankcije proti Gveneji. Lahko morda poveste kaj več o tem, gospa ministrica. Potrebno je zaustaviti preganjanje in pa poskrbeti za mednarodno preiskavo dogodkov. Gospa ministrica, mislim, da bi se s tem premaknili v pravo smer vsekakor pa bi rada slišala več podrobnosti. Dejali ste, da je bila zamrznjena vsa pomoč razen humanitarne pomoči in pa pomoči v obliki hrane. Kako pa lahko pomagamo v vstopku demokracije, gospod predsedojoči? Želimo, da bi pri naslednji seji v Strasburgu sprejeli resolucijo, tako da Evropski parlament ne bo zgolj govoril o tej temi, ampak bo sprejel tudi konkretno odločitev, kot je to storil lani januarja. Gre za kritično situacijo. Pojavlja se nevarnost etničnega konflikta. Na to se moramo odzvati. Zagovarjati moramo človekove pravice v Afriki, kot tudi povsod druge po svetu. Za besedo je prosil gospod Skota, vendar mislim, da ga ni v dvorani. Če ga res ni, potem besedo predajam gospe Ronculi. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Dragi kolegi. Ministrica Malmström je zelo dobro opisala situacijo v Gvineji. Že nekaj tednov prihaja v Gvineji do izvajanja velikega nasilja. Ljudje so mirno protestirali proti obstoječemu režimu in zaradi tega je prišlo do nasilnih dejanj. Gvinejski narod nima nobene svobode in svoboda je temeljna človekova pravica, kot vemo vsi. Prišlo je do masakra, ki grozi, da se bo spremenil v genocid, če ne bodo sprejeti konkretni ukrepi. Pretekli eh, teden je skupščina AKP sprejela resolucijo, ki obsoja uporabo nasilja z strani gvinejskih oblasti. Prosila je, da se vzpostavi načelo pravne države in da se spoštujejo človekove pravice. Po poboju več kot sto ljudi so se člani opozicije obrnili na mednarodno skupnost, želeli eh, so, da bi jim ta zagotovila večjo zaščito. Vendar pa je kapitan Kamara nasprotoval prisotnosti mirovnih sil v Gvineji. Prepovedajo vsakršno umešavanje v notranje zadeve Gvineje. Mislim, da je potrebno sprejeti konkretne ukrepe, kot je eh, dejal moj kolega Rinaldi. V Gvineji ne spoštujejo pravice do življenja žrtve, so pogosto ženske in otroci. Potrebno je torej vzpostaviti spoštovanje do načela pravne države. Želim, da bi dosegli soglasje, kar zadeva sprejem takošnih ukrepov, ki bi omogočili gvenejskemu narodu, da vzpostavi državo, v kateri bodo veljale temeljne svoboščine in pravice. Sama izražam tudi sočutje z družinami, ki so jih ti nasilni dogodki prizadeli. Najlepša hvala, gospa Lövin, za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Spoštovane dame in gospodje, gospa Malmström. Tudi sama sem članica odbora za ribištvo, lansko leto sem bila v Gvineji in dobro poznam to problematiko. Evropska unija ne more sprejeti ribiškega sporazuma z Gvinejo, kajti o tem se je pogajala z prejšnjo vlado in sicer dva tedna pred pučem kljub temu Evropska unija ustraja pri tem sporazumu. Zunanja ministrica ZDA Hillary Clinton je zahtevala, da eh, Kamara odstopi. Mislim, da je to minimalna zahteva. In nespremljivo bi bilo, če bi v dveh tednih glasovali za sporazum z Gvinejo. To bi namreč pomenilo, da bi Gvineja prejela precej sredstev novembra. Gre namreč za ribiške ladje, ki lovijo predvsem tuna, eh, tunja in eh, mislim, da si bodo morali te ribiške ladje najti druge vode, ne gvinejske. V nasprotnem primeru bi nasprotovali lasnim izjavam o učinkih tega sporazuma. Komisija je že v preteklosti dokazala, da ne ve, kakšen je pravzaprav smisel sporazuma o ribištvu z Gvinejo. Zanima me, ali ne merava svet skupaj z ZDA zahtevati odstop podpredsednika a vrea să spun i eu că e, consider violenele din uh, guineea. gospod preda hvala lepa gospod predsedujoči nasilje v gvineji je potrebno obsoditi francoski zunani minister je pred dvema urama dejal da je e, kapitan kamara osumljen tudi soudeležbe pri masakru v septembru. Kamara želi ostati na oblasti v Gvineji, ne želi dopustiti nobene politične opozicije. Rad bi pozdravil dejstvo, da je predsednik Burkine Faso, ki ima velike izkušnje kot posrednik, obiskal Gvinejo, posredoval je že pri številnih konfliktih v Afriki in mislim, da bi ga morali podpreti. Gospod Davis je naslednji na vrsti. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Popraviti moram gospod Jolly. Dejala je, da smo soglasno v odboru za ribištvo zavrnili partnerski sporazum z Gvinejo. Ne, pravzaprav je eh, bila večina eh, le šipka, le en glas več so imeli. ne moremo zagotoviti sredstev takšnemu režimu. Gre za slab sporazum in v eh, trenutnih okoliščinah je ta sporazum povsem nespremljiv. Ministrica je omenila sankcije, ki bodo sprejete proti Gveneji. Ali bodo tudi to sankcijo dodala na svoj seznam? Ali bo eh, partnerski sporazum ukinjen? Gospa Morvaj. Najlepša hvala, gospod predsedojoči sem pravnica za človekove pravice in imam uh, eh, skoraj da četrtletje izkušen doma na mačarskem in v svetu. In zato mislim, da mora Evropska unija izkoristiti vsako priložnost, da se bori za človekove pravice. Vendar pa je hkrati pomembno tudi, da to storimo na verodostojen način. In če želimo to storiti, moramo najprej zagovarjati človekove pravice znotraj naših meja v Evropski uniji. Večkrat sem že v preteklih treh mesecih omenila, da je bila članica odbora Libe, gospa Gal, tudi članica vlade, ki je streljala na ljudi eh, v Budimpešti leta 2006. Od takrat imamo na mačarskem krizo človekovih pravic. Evropska unija glede tega ni storila ničesar. V odboru Libe pa imamo članico te vlade, eh, ki je streljala na ljudi. Dokler ne bomo rešili te situacije, ne bomo verodostojni v boju za človekove pravice. Najlepša hvala. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Če ne potem predajam besedo gospe Malmström, da odgovori na vprašanje in zaključi to razpravo. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Zahvaljujem se tudi Evropskemu parlamentu za to, da ste to temo uvrstili na dnevni red. Gre za zelo resno problematiko in upam, da ste iz mojega uvoda razumeli, da se strinjamo z vašo zaskrbljenostjo glede kršitve človekovih pravic v Konakriju. Še vedno nas eh, skrbi, da so eh, nekateri ljudje še zmeraj v zaporu. Zahtevamo izpustitev zapornikov in takošno zaustavitev nasilja. Evropska unija je bila zelo jasna, obsodili smo eh, nasilje. Nasilje je obsodil visoki predstavnik Solana, komisar de Gucht, poleg tega pa so izjavo podale tudi politične stranke Evropske unije. Zelo dobro je, da so evropske inštitucije enotne v luči tako grozljivih dogodkov. Poleg tega smo tesno sodelovali tudi z drugimi akterji. Mednarodna skupnost mora delovati na koherenten način. Edino na ta način bomo lahko dejansko izvajali pritisk. Imamo mednarodno kontaktno skupino, imenovali smo tudi posrednika, namreč eh, predsednika Burkine Faso, ki je zelo dober posrednik, zelo dober pogajalec in on je tudi član kontaktne skupine. V tej kontaktni skupini sodelujemo mi, torej Evropska unija, pa tudi ZDA in zahtevali smo, da kapitan Kamara odstopi, zato je prosila celotna mednarodna skupnost. Poleg tega smo odprti tudi za razpravo o sankcijah. Mislim, da bi lahko bili veliko bolj učinkoviti, če bi sodelovali. Veliko možnosti je za to, da izvajamo pritisk na posameznike. V prihodnih dneh bomo z predstavniki mednarodne eh, družbe razpravljali o tem, kako lahko dosežemo kar največji, bolj, kar največji možni učinek. Poleg tega smo v skladu z členom 96 eh, sporazumu iz Kotonuja pričeli pogajanja in zamrznili vso pomoč Evropske unije, razen humanitarne pomoči in pomoči za demokratični razvoj. Kar zadeva ribištvo, ali bo to del naših sankcij ali ne, slišala sem to, kar ste povedali, lahko vas eh, le uspodbudim, da nadarjujete z pogovorom s komisijo, kajti komisija je odgovorna za eh, ta sporazum in za politiko Evropske unije na tem področju. Vendar pa vam lahko zagotovim, da bomo še naprej sodelovali z eh, mednarodno skupnostjo, da bomo še naprej izvajali pritisk na Gvinejo in da bomo poskrbeli za mednarodno preiskavo ter upam, da nekega dne tudi za demokratične in svobodne volitve v Gvineji. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala, dame in gospodje. Much, also, thank... Hvala lepa, gospa Malmström. Hvala tudi, da ste bili tako potrpežljivi, da ste tukaj preživeli celo popovdne in tudi del večera. Vidi se, da ste bili še prednedavnim poslanka tega parlamenta in zato boljše razumete to okolje. S tem je razprava zaključena. In prehajamo k enominutnim govorom. Na voljo nam je 30 minut, torej prosim, da se držite časa za govor. Gospa Basesko. salutăm semnarea acordului privitor la proiectul Nabucco la dat... Gospod predsedujoči, pozdravljam sporazum